sta bila izvoljena za poslanca francoskega parlamenta, tako s poslovnikom parlament ugotavlja z 19. junijem sprostitev njunih sedežev. Pristojne francoske, pristojni francoski organi so me obvestili o tem, da jo bosta nadomestila gospa Le Chevalier in gospa Vieux. Nadomestili bosta torej gospod Le Pen in gospoda Žanluka Menašona z začinkom 19. junija. Obema želim izreči dobrodošlico in obe lahko sodelujeta na zasedanjih parlamenta in